Gospod predsednik. Lepo prosim, da se posedete. Peter, meine Damen und Herren. Dame in gospodje, lepo prosim, da se posedete. Okay. nadaljujemo z našim zasedanjem in prosim da preden preidemo na delovni program nizozemskega predsedovanja imamo pred sabo vprašanje iz poslanske skupine sd in sicer gospod kollega van rompuy je prej govoril o tem da bi morali biti nizozemski predsedujoči imamo vprašanje, ki zadeva poslovnik. Verjetno veste, da je konferenca predsednikov sklenila, da prosimo odbor